še sporočilo. V okviru sporozuma s političnimi skupinami smo se dogovorili za spremembo na dnevnem redu, torej, da bi razpravljali o smrtni kazni popovdne, o resoluciji brez eh, razprave. Glasovali bomo potem jutri ob pol petih. Ima kdo kakšno pripombo? Ne. S tem je dnevni red.